Good afternoon, dear colleagues. Thank you. Dobar dan, dragi kolegi, najlepša hvala za vašo potrpežljivost. Imamo še vedno traja torej plenarno zasedanje o Evropskem svetu, vendar je napočil čas, da začnemo z našim delom v odboru Libe in sicer na točki, kjer smo se ustavili danes do povdne in to je točka številka 8. Verjetno se spomnite, da smo danes zjutraj se odločili, da bomo točko 8 odložili, kajti gospa Kinga Gal ni prisotna trenutno in zato bomo to odložili. Sedaj pa se bomo ukvarjali s točko 9, to je migracija z šengenskega informacijskega sistema SIS-1 plus na drugo generacijo šengenskega informacijskega sistema SIS-2. Gre za spremembo sklepa uh, eh, pen, uh, eh, sveta PNZ. Poročevalec je gospod Koeljo, torej gre za migracijo na drugo generacijo informacijskega sistema Schengen in za uredbo Evropskega sveta. Z obema tema točkama, torej točko 9 in 10, se bomo ukvarjali hkrati. Tukaj imamo tudi predloge sprememb, ki jih je predlagal tudi gospod Koeljo, torej na preh za prehod na drugo generacijo šengenskega informacijskega sistema. Rok za odajo predlogov sprememb je bil 15. marec. Osem predlogov sprememb smo prejeli. Odbor za proračun je dal mnenje o obeh poročilih in pripravljalec mnenja v imenu odbora za proračun je gospod Aleksandar Alvaro. Torej mnenja in predlogi sprememb so bili poslani članom našega odbora 26. marca. Torej sedaj bomo prisluhnili gospodu Koelju, potem pa kot običajno bo besedo dobila komisija in predsedstvo. Prosim pa, da si zapomnite, da bo glasovanje potekalo na naslednjem srečanju odbora Libe. To bo 26. aprila in 28. aprila. Prosim, da si zabeležite, da bomo takrat glasovali 27. in 28. aprila. Sedaj pa prisluhnimo poročevalcu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti vsem kolegom, ki so uložili predloge sprememb. Hkrati pa bi želel omeniti gospoda Alvara, ki se mu zahvaljujem in zahvaliti se mu za mnenje, ki ga je predstavil. Srinjam se z njegovim mnenjem, kajti to um, spoštuje tudi sporazum med ljudsko stranko, socialisti in zelenimi, ki je privedlo do um, predlogov spremembe, ki smo jih pripravili skupaj z odborom za nadzor nad proračunom. Kar pa zadeva moje mnenje, moje poročilo, imam nekaj pomislikov glede uh, predloga spremembe 17 in 18 gospoda Alvera, čeprav bi glasoval za te predloge sprememb. Kakšno je vprašanje? Gre za to, da sem bil vedno mnenja, da ta skupina za upravljanje. To je svet za glo, odbor za globalno upravljanje programa, da bi bil to omen, bila eh, omejena skupina, ki bi razpravljala o tehničnih stvarih. Vendar pa je bilo tukaj prišlo do predloga, da bi razširili ta odbor, da bi vključili številne druge strokovnjake, zlasti strokovnjake iz komisije. Strinjam se s tem, kar pravi gospod Alvaro. Gre za omejeno število ljudi v tej skupini, sedaj pa je to postalo odprto, te število odprto in ne razumemo, zakaj tukaj ne bi vključili tudi parlamenta. Torej, ali zmanjšamo in imamo zaključeno tehnično skupino ali pa bi ta skupina morala biti odprta za vse institucije in ne samo za nekatere. Poleg tega ob glasovanju bi podprl predlog gospoda Alvara, čeprav kar zadeva model, ki se tukaj predlaga, mi je bolj všeč tisti začetni model. To je zaključena tehnična skupina. Potem pa še drugi predlogi sprememb. Encijo iz socialistične skupine. Tam se, imam samo en predlog spremembe. Kolega predlaga okrepitev varstva podatkov, to je vedno dobrodošlo. Kar pa zadeva peti člen, bi bilo treba bolje umestiti glede na peti člen tudi 14. člen. Tukaj gre pa samo za umestitev členov in ob glasovanju bom predlagal, torej, da bi to oštevilčili na novo, če se kolega strinja seveda. Želel pa bi spomniti, da v kompromisu s, s svetom glede sklepa, ki je stopil v veljavo 5. aprila, imamo izjavo, skupno izjavo, zato da bi znova pregledali pravila varstva podatkov, takrat, ko pride do zamude pri izvajanju SISA 2. Na podlagi predlogov in sedaj gledam, če vidim kolega, če bi zagledal kolega Lujma, vendar ga ni. Torej, ne strinjam se s predlogom spremembe 16, kajti je raven varstva podatkov, ki je v originalni različici je višji, kot bi bil, če bi sprejeli predlog v skladu z 16. predlogom spremembe. Zakaj? V prvi fazi pogajanj z svetom in komisije mi kot parlament in naš odbor, odbor smo želeli, da bi prišlo do plačila ob koncu leta. Kompromis je bil eno leto ali najkasneje tri leta po tem, po oblikovanju registra. Tako bi države članice imele možnost, da uredijo, um, da se podredijo in da se pripravijo. Predlog gospoda Lujna je, da bi imeli tri leta in to se mi zdi bolj zapleteno v primerjavi z rešitvijo, ki je po mojem mnenju boljša in to je reši originalna rešitev. To sem hotel povedati glede predlogov sprememb in zahvaljujem se vam za pozornost. Najlepša hvala, gospod Koeljo. Preden prisluhnemo komisiji. Bi gospod Alvaro želel besedo? Ne. Da, hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Sodelovanje z gospodom Koeljom je bilo odlično. Zelo dobro sva sodelovala. Seveda gre to v dobro vsem in zelo sem zadovoljen, da podpira predloge sprememb, ki smo jih predlagali. In na kratko bi želel ponoviti, da predloge sprememb, ki smo jih pred, predložili, seveda s temi ne želimo ovirati razvoj druge generacije šengenskega sistema, vendar pa nas skrbijo stroški, porabili smo več kot 8 milijonov evrov za ta projekt, 80 milijonov evrov in vse to vendarle glede na testiranje ni bilo najbolj učinkovito. In zato sem zelo zadovoljen, da se strinjamo glede pristopa in mislim, da tukaj ni potrebno nič drugega dodati. Hvala. Hvala, gospod Alvaro. Predsedstvo, želite besedo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu Alvaru in gospodu Koelju, ki sta odlično pojasnila predloge sprememb. Z vidika predsedstva sveta lahko tukaj na tem odboru povemo, da da je občutljivost poročevalcev, ki so jo izkazali, se približuje temu, kar si je želelo predsedstvo. Obstajajo neki vidiki, to je, da recimo svet vedno um, sprejme jamstva, dodatna jamstva, ko govorimo o informacijskem sistemu. In ravno tako je gotovo, da svet v besedilu, ki bo prehodne narave med dvema sistemama, ko je treba ščititi meje in ki bodo pomagali pri delu policiji in sodnim organom, je jasno, da ta prehod mora dajati mm, jamstva. Sicer ta predlog, o katerem smo se že na dolgo pogovarjali tudi v delovnih skupinah sveta, Torej, da mora to besedilo biti pomemben instrument migracije iz enega sistema v drugega in mora zagotavljati prehod na sistem druge generacije in pri tem nuditi vsa jamstva. Želel bi dejati še naslednje v luči razprav, ki smo jih slišali v delovnih skupinah sveta, obstaja nekaj, kar nas skrbi in sicer to zadeva predlog sprememb številka 17. Odbor za globalno upravljanje programa je zgolj tehnična skupina in zgornja meja je, torej število članov je omejeno. To smo mi sprejeli v svetu. Gre za deset strokovnjakov. Dva prihajata iz komisije, osem pa jih prihaja iz držav članic. Edina izjema pri te, tej, tem številu je možnost glede na to, da so ti strokovnjaki pri, prihajajo iz držav članic. Edina možnost torej za nadaljevanje dele je, da, dela je, da bi omogočili prisotnost člana predsedstva, trenutnega predsedstva svetu. Kar pa zadeva druge stvari, ne morem postaviti pod vprašaj um, želje pa, parlamentarcev, tudi sam odgovoren, eh, sem odgovoren za to, za informacijski sistem Schengen v našem stalnem predstavništvu, nisem se udeležil takih srečanj. Zgolj včasih nisem se jih udeleževal zaradi tega, ker so tehnične narave. In mi v svetu se zavedamo, da parlament je treba obveščati o vsem, kar se dogaja v raznih forumih na to temo. In mi kot špansko predsedstvo in tudi pretekla predsedstva in bodoča predsedstva bodo vedno obveščala parlament. Povedati moram, da, to skupina, da je to skupina strokovnjakov in bo odvisna od odborov znotraj komisije pri tem bodo uporabili postopek komitologije. In povedati moram, da ne vem, če je prisotnost parlamentarcev v tem odboru za globalno upravljanje sorazmirno. Striljam se s tem, kar je povedal gospod Koeljo. Ko bo prišlo do migracije iz enega sistema v drugega, kar zadeva um, predsedstvo. Komisija bo lahko podala še druga, druga, druge podrobnosti, vendar pa za oceno prve etape Milestone 1, torej tega prvega testa, takrat je treba povedati, da je ta test eh, bil dobro opravljen. Se, opravljen, manjkajo še nekatera srečanja delovnih skupin, vendar pa smo trenutno zelo optimistični, kaj ti menimo, da ta zakonodaja glede migracije iz enega sistema na drugega, torej da bi to migracijo lahko naredili k malu. Hvala. Sedaj pa ima besedo komisija. Hvala, predsednik. Na kratko najprej. Hvala odboru Libe za zelo konstruktiven pristop glede teh dveh aktov. Omejil bi se na tri dokaj splošne pripombe. Prva zadeva možnost, ki si jo pridržuje parlament, da eh, v proračunsko rezervo postavi proračunska sredstva za SIS-2, to je pač pristojnost parlamenta in niti ne komentiramo tega, bi pa zgolj ustrajali na jasnem, učinkovitem postopku eh, tudi za deblokado sredstev, eh, če bo to potrebno za dobro delovanje tega projekta. Eh, in pomembno je, da sam postopek ne postane ovira za dobro, dober potek projekta. Druga pripomba, pridružujem se temu, kar je dejalo predsedstvo v zvezi z skupino GPMB, torej kar deva usmerjevalno skupino. Eh, glede zamisli o tem, da ne bi to razširili in odprli širši javnosti, je v tem, da gre za tehnično ekspertno skupino, ki svetuje komisiji, kar zadeva vsakodnevno vodenje projekta SIS 2. Sam sem sodeloval na teh zadevah in lahko vam povem, da je izjemna tehnična razprava tam in resnično morate biti strokovnjaki za to tematiko, sicer ne sploh ne razumete, zakaj gre. In nekoliko nas skrbi, da s tem, ko bomo omogočili sodelovanje na GPMB-ju tudi akterjem, recimo temu institucionalne narave, se lahko zgodi, da se bo spolitiziral uh, ta organ, ki se je zaenkrat izkazal kot zelo fleksibilen, kot zelo učinkovit, kot zelo strokoven po sestavi in nekoliko dvomimo, ali je res potrebno razširiti eh, sodelovanje do te mere. Zadnja zadeva pa v zvezi z amadmaje 15 in 16, glede pomisliko v zvezi z varovanjem podatkov, komisija meni, da v tej fazi ne potrebujemo dodatnih eh, členov v zvezi z zagotavljanjem varovanja podatkov iz enostavnega razloga, da eh, do prehoda že imamo obstoječe pravni okvir, to je Schengenska konvencija, po migraciji, se pravi, ko bo sistem SIS-2 operativen, pa se uveljavijo splošna pravila glede varovanja podatkov, uredba 45.2001, če se ne motim, kakor tudi velja vedeti, da bo vsak od sistemov No, naj bo to to, kar zadeva to točko, bi pa zdaj prešel na amandma 16, ki zadeva ki zadeva samodejno brisanje podatkov po treh letih. Komisija, tako kot poročevalec, meni, da bi na ta način zagotovili nižjo stopnjo zaščite, kot jo imamo trenutno v besedilu, tako da komisija ne podpira tega amandmaja. Hvala. Gracias. Hvala, komisijon. Hvala, komisija. Mislim, da sedaj lahko odpremo razpravo. Najprej, gospod Alvaro, izvolite. Najlepša hvala. Hvala tudi svetu in komisiji za pojasnila v zvezi s predlogi sprememb. Kar zadeva predlog spremembe 17, mislim, da bi se tukaj lahko dogovorili, če bi komisija in svet lahko zagotovila, da to, kar je gospod Koeljo povedal, ne drži namreč, da bi bil ta odbor uh, odprt za vsakogar, samo ne za parlament. Um, Smiselno je, da imamo uh, neko strokovno skupino in mislim, da njihova srečanja vsekakor niso na ravni piknikov. Mislim torej, da se lahko o tem pogovarjamo, če eh, dobimo zagotovilo ostalih institucij in če vemo, da vsi stvar razumemo enako, da je torej eh, odbor omen, omejen na deset oseb in ni odprt. Eh, vse to pa je odvisno tudi od predloga spremembe številka 18. Torej, sprememba poslovnika odbora za globalno upravljanje. Tukaj je predvidena obveznost rednega obveščanja parlamenta. Če torej komisija tega ni eh, že tako ali tako predvidela, bi bilo koristno eh, vedeti, ali se komisija s tem strinja. Enako pa velja seveda tudi za države članice. Kar zadeva 15. predlog spremembe, pa imam jaz drugačno stališče kot predstavnik komisije. Uh, Namreč to, kar je predlagal kolega, je svežen ukrepov, eh, kar zadeva eh, preprečevanje odtekanja podatkov. Eh, v 258. členu so predvidena določila glede kršitve varovanja podatkov. V 246. členu ni nič to vrstnega. In če, eh, izvedli, če bo tukaj izvedena revizija, zaenkrat še ne vemo. Eh, in če se ne motim, potem, če se 2258 ne bo uporabljala, potem je predlog spremembe 15 smotaren, razen če ne bo komisija. Eh, zagotovila, da bosta uh, obe direktivi se uporabljali, ampak v 95-46 ni nobenih pojasnil o tem, kaj se zgodi v primeru uhajanja podatkov. Gracias. Senor Enziu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să... Hvala. Želil bi povedati, da sem zadovoljen, da lahko sodelujem z gospodom Koeljo. In seveda mi je v veliko veselje sodelovanje tudi z gospodom Alvarom. Zelo dobro sodelujemo. Prva stvar, ki, na katero bi vas želel opozoriti, je dejstvo, da mora biti vse, kar se dogaja na tem področju, zelo transparentno trenutno še nismo prepričani, če je testiranje eh, migracije bilo uspešno ali ne. Nimamo nobenih konkretnih informacij. Poleg tega bi želel podpreti to, kar je povedal gospod Alvaro glede člena 215. Mislim, da bi to lahko premaknili v 14. člen. Tega ne smemo odstraniti iz poročila. In nikoli ni preveč jamstev, ko govorimo o varstvu podatkov. Upam, da bomo k malu uspešno zaključili to. Najlepša hvala. No Še več ne želi besede, nobenih dodatnih vprašanj. Nikogar ne vidim. Gospod Koeljo, spet imate besede. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel sem se osredotočiti na predlog spremembe 17. Tukaj bom zelo jasen. Želel bi, raje, raje bi imel majhno tehnično skupino. To je bil namen odbora za globalno upravljanje. In to sem že povedal. Bolje bi bilo, če bi komisija že na začetku to podprla. Žal pa samo v zadnjem času je prišlo do ustanovitve tega odbora za upravljanje programa. Želeli smo vključiti strokovnjake iz držav članic in zagotoviti visoko raven tehničnega znanja pri upravljanju tega programa. Ne razumem pa naslednjega. Če imamo pred seboj predlog, ki pravi, da imamo lahko največ deset članov in sicer know, in kolikor vem, svet in razumem mnenje sveta želi razširiti in vključiti tudi uradnike komisije in strokovnjake z držav članic. V besedilu sveta širijo torej skupino ljudi, ki lahko sodelujejo na teh, na teh sestankih. Razumem, nisem najbolj zadovoljen, ampak razumem to stališče in če bi morali eh, glasovati, bi to podprl. Zakaj je lahko prisoten vsak uh, uradnik komisije, vsi strokovnjaki iz držav članic, nihče pa ne more biti prisoten iz parlamenta. Zakaj je parlament edina institucija, ki ni vključena v to delo? Tega ne razumem. Po mojem mnenju imamo tukaj dve možni rešitvi. Ali bo, bo ta skupina ostala tehnična skupina z desetimi člani in s tem se strinjam, brez kogarkoli dodatnega. Če pa bomo razširili to skupino na vse uradnike komisije, ki se želijo um, udeleževati um, sestankov in na vse strokovnjake sveta in držav članic, potem tudi parlament. Upam, da bomo našli rešitev lahko delamo tudi na kompromisni rešitvi in lahko predlagam drugačno besedilo. Lahko najdemo soglasje s svetom, vendar pa tega ne razumem. Zakaj je parlament edina institucija, ki ni vključena v delo tega odbora? Hvala. Thank you. Hay algún... Hola. Ali predsedstvo ali komisija želita podati kakšen komentar glede tega, kar je povedal gospod Koeljo pravkar. Nihče ne želi ničesar dodati. V redu. Potem vas vam želim povedati, da bomo glasovali na naslednji sestanku odbora Libe, to zdaj 27. in 28. aprila. Gospod Alvaro, žal mi je. Sedaj pa glede predloga spremembe gospoda Sančija. Komisija je utemeljila zavrnitev tega predloga spremembe z direktivo uh, eh, 95 skozi 46. Ampak, če sem prav informiran, ni uredbe 95.46, eh, eh, kar zadeva uhajanje podatkov. Ta je vključena v 200. 2000 eh, skozi 258. Tukaj bi želel kakšno pojasnilo od komisije, prosim. Hvala predsednik, eh, predstavnik komisije, želite odgovoriti na vprašanje, ki vam ga je zastavil gospod Alvaro. Izvolite, imate besedo. Hvala, predsedujoči. Popolnoma razumemo pomisleke gospoda Alvara, ampak po našem mnenju je vprašanje, ki se zastavlja nekoliko drugačno in sicer komisija sama je pri vsem skupaj podvržena določenim no, zelo visokim varnostnim zahtevam in eh, te obveznosti ne izhajajo iz direktive, ki jo menja gospod Alvaro, ampak iz eh, sklepa kolegija komisije in posledično mora komisija tudi zunanjim izvajalcem naložiti to vrstne eh, obveznosti. In to smo tudi storili v sodanji pogodbi za razvoj te programske opreme, namreč da je potrebno doseči to zelo visoko raven varnosti, raven, ki dosega tako imenovano raven best players, kot je to definirano v sami pogodbi. Hvala. Merci. Con esto hemos concluido este punto. Hvala, s tem smo zaključili to točko in lahko nadaljujemo z naslednjo točko. In sicer s točko 11 dnevnega reda. Gre za Agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Znova je poročevalec gospod Koeljo. Tukaj bo šlo za kratko predstavitev, najprej se strani komisije. Gre za agencijo v luči Lizbonske, uh, Lizbonske pogodbe in pogajanj s svetom. Zato bomo najprej prisluhnili predstavniku komisije, potem predstavniku sveta, potem pa še gospodu Koelju in drugim kolegom, ki bodo želeli besedo. Komisija ima besedo, izvolite, gospod Milo. Hvala, predsednik. Zelo na hitro bi predstavil ta predlog spremenjenega predloga, kar zdaj Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Torej, bistvo nalog te agencije je, da izvaja naloge operativnega upravljanja za določene informacijske sisteme, še posebej mm, imamo v mislih sistem SIS-2, sistem VIS in pa sistem Eurodac. No in v prihodnosti, seveda, glede na omejitve ki jih zakonodaja predvideva, bi lahko ta agencija lahko prevzela tudi naloge razvoja drugih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Razprava v svetu glede predloga, ki je bil predstavljen junija 2009, je še kar napredovala v pripravljalni skupini. Imeli smo usmerovalno razpravo novembra na svetu. Samo načelo oziroma načelna odločitev o ustanovitvi te agencije je naletela na široko podporo na ministerski ravni. No, zakaj smo danes tukaj? Namreč z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe se ta stebrna struktura, ki smo jo imeli do sedaj na področju eh, PNZ, spremenila oziroma izginila. Predlog tega akta v tretjem stebru iz eh, junija 2000, kot pravi govornik, je zdaj je zastarel, torej ne, ne more več iti za predlog v tretjem stebru. Eh, predlog uredbe iz prvega stebra pa je ostal. Komisija je seveda umaknila predlog sklepa eh, iz tretjega stebra in sicer v sporočilu Omnibus, ki je obravnavalo posledice vstopa v veljavo Lizbonske pogodbe. No, skratka, zdaj z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe ima Evropska unija ustrezno pristojnost za ustanovitev te agencije in tudi za uh, vzpostavitev vseh potrebnih ureditev za njeno delovanje in sicer z enotnim aktom. In to je komisija tudi storila z, devet, eh, z predlogom z 19. marca, katerega namen je v predlog uredbe, bivši predlog iz prvega stebra nadomestiti zastarel predlog iz tretjega stebra. In eh, komisija se je odločila, da bo nekako kozmetično pospravila ta predlog, upoštevajoč tudi novo ureditev v Lizbonski pogodbi. To torej eh, pomeni, da se eh, beseda skupnost nadomesti za unijo in da prilagodimo pravno podlago. To so torej te zgolj tehnično-kozmetični popravki. No, ta predlog je bil prav tako posredovan v obravnavo nacionalnim parlamentom in zdaj smo tu pred vami. Upam, da v duhu odličnega sodelovanja, da o tem tudi spregovorimo. Uloga parlamenta bo seveda ključnega pomena tako pri ustanovitvi te agencije, agencije kakor tudi kasneje pri njenem delovanju, saj bo parlament proračunski organ in pa tudi nadzorni organ, kar zadeva delovanje te nove agencije. Hvala lepa. Hvala komisiji. Predsedstvo, želite besedo? Eh, Hvala, gospod predsednik. Nimam veliko dodati temu, kar je povedala komisija. Pred tem odborom pa bi želel govoriti o stanju, do katerega smo prišli po več kot šest sestankih delovne skupine sveta. Imamo tri temeljne komentarje Z in zaradi zapletenosti teme nismo še prišli do sporazuma. Imamo dva predloga glede modela agencija. Prvi je centraliziran predlog, tako kot je bil zapisan v prvotnem besedilu komisije. Potem pa imamo še drugi predlog, ki predlaga decentralizacijo eh, na več eh, tehničnih sedežev, torej da bi imeli centralni sedež in več decentraliziranih sedežev. Cilj je, da bi imeli eh, tako decentralizacijo zaradi varnostnih razlogov. Torej, zgolj zato, da bi imeli varnostne kopije, sicer pa bomo imeli centralni, bi imeli centralni sedež. S, m, predsedstvo se ne more izreči za eno izmed teh uh, rešitev, kaj ti razprava še ni zaključila, zaključena. Potem pa imamo še drugi sporni, ar, sporno temo, o kateri smo se pogovarjali med razpravo. In sicer imamo variabilno, predlog o variabilni geometriji, torej da bi države članice eh, na različne načine sodelovale. In težko je najti sporazum glede pravice do eh, glasovanja, glede predsednika eh, izvršnega odbora in tako dalje. To so, spor, to so vse sporne teme, kaj ti obstajajo različna te, različne stališče tudi do SISA, VISA in Eurodeka, Eurodaka. Potem pa tretjič imamo še drugo nerazrešeno temo kjer še ni večine držav članic. Gre za spremembe, za spremembo, ki zadeva strukturo agencije. Ne modelo, ki sem ga že omenil, ampak strukturo samo. Države članice so naklonjene okrepitvi strukture, torej da bi poleg direktorja in izvršnega odbora imeli tudi nekoga, ki bi bil odgovoren za varstvo podatkov. To je zelo pomemben vidik informacijskih sistemov. Potem bi bil nekdo, ki je od, bi bil odgovoren za računovodstvo in finančne zadeve. V prvotnem predlogu pa smo govorili samo o nalogah uh, upravnemu odboru. Države članice pa, eh, nekatere države članice pa podpirajo to drugo rešitev. Torej, da bi te tri kategorije bile del strukture agencije. In to bi bilo vse z moje strani, gospod predsedujoči. Najprej bi prisluhnili še poročevalcu gospodu Koelju. Najlepša hvala, predsednik sedaj govorimo o temi, ki, o kateri bomo odločili s postopkom soodločanja. Zato je to zelo pomembno. Ena izmed, razlo, izmed uh, eh, ulog parlamenta, ne samo za pr glede pravnega okvira, ena izmed nalog je tudi, da bi nadzirali delo te agencije. In želel bi omeniti, da še nismo začeli z delom na tem predlogu. Kaj ti pričakovali smo predlog s strani komisije? Lizbonska pogodba je stopila v veljavo in prišlo je do sprememb v primerjavi z pobudami, ki smo jih imeli prej. Komisija po po večjih razpravah se je odločila za predlog, da, za predlog torej, da bi imeli samo eno besedilo uredbe. In kakšni so sedaj pomisliki? Pomisliki so naslednji. Niso sodelovale vse države članice pri vseh temah. Nekatere države članice so sodelovale samo delno. Torej, kar zadeva pravno gotovost, imamo tukaj problem. In zaradi tega, gospod predsednik, imam namen, da bi danes ali jutri poslal pismo in prosil, da bi odbor Libe se sestav z našim, našo pravno službo, tako da bi pravna služba dala mnenje o tem, kaj je najboljša rešitev. Torej zato, da bi uredili vse te instrumente, kaj ti slišali smo, da niso sodelovali vse države članice. Ta agencija bo upravljala dolgoročno tudi uh, eh, SIS-2, Eurodac in VIS, kot je že povedal predstavnik Evropske komisije bo odgovorna tudi za razvoj drugih informacijskih, eh, obsežnih informacijskih sistemov. Komisija in svet vesta, da je za parlament ključnega pomena, da, da se nove naloge te agencije dajo prek uh, zakon, po zakonski poti. Tako da ni možno, da organi agencije, čeprav gre za pilotni projekt, da se razširejo pristojnosti uh, te agencije brez vednosti Evropskega parlamenta. Veliko tem je, o katerih bi s katerimi bi se morali ukvarjati in predsedstvo jih je omenilo kar nekaj. Želel bi omeniti, da je tukaj šest občutljivih vprašanj. Prva je profil. Odločiti se, če bomo imeli centralno centralni sistem z sistemom backupa ali če bomo imeli decentraliziran sistem v državi članicah. Potem lokacija. Vemo, da imamo sedaj v igri Francijo in Estonijo, to, je, to se odloča v svetu, vendar pa, ker imamo soodločen, če bi to pomenilo tudi spremembo profila, potem moramo v to razpravo vključiti tudi parlament. Tretjič, pravice do glas, glasov držav članic v okviru njihovega sodelovanja pri določenih temah, kot sem omenil prej. Četrtič, pojasniti pristojnosti uh, agencije, petič vprašanje fizične varnosti um, agencije in varstva podatkov. Šestič, okrepitev varstva podatkov. To so, zato si prizadevamo že dolgo in tudi v bodoče bomo to počeli. Sedaj pa bi želel slišati predstavnika španskega predsedstva, ki je povedal, da v svetu že potekajo pobude, da bi prišlo do, um, da bi bil imenovan nek uradnik za varstvo podatkov ali celo neka pisarna za varstvo podatkov in pogledati, kako bi to vključili v te instrumente za okrepitev varstva podatkov. Potem pa še raven uh, vključitve Evropskega parlamenta pri definiciji vodilnih organov agencije. To, so, to je sedem vprašanj, ki, je, mnenje, ki so najbolj eh, kočljive in o katerih se moramo odločiti. In glede na dokument, ki nam ga predstavlja komisija, moramo sedaj sodelovati s poročevalci v senci, tako da bo naš odbor se čim prej začel ukvarjati z predlogi po glasovanju v parlamentu bo, jih bo moral te predloge eh, sprejeti tudi svet, kajti tu gre za postopek soodločanja. Hvala. Now, Najlepša hvala, gospod Koeljo. Zdaj pa gospa Ludford. Najlepša hvala, predsednik, in hvala tudi za vse predstavitve sploh pripombe poročevalca so v veliki meri odgovorile na vprašanja, ki sem jih nameravala zastaviti in šlo je predvsem za potencijalno razširitev mandata agencije, da bi ta upravljala tudi z drugimi sistemi in podatkovnimi bankami in podaril je, da bi bilo nespremljivo razširiti pristojnosti komisije, ne da bi eh, pri tem postopku sodeloval tudi parlament kot so, kot so zakonodajalec. Želela pa sem eh, vprašati še, ali imamo kakšno idejo o tem, katere druge podatkovne banke bi lahko dodajali. Komisarka Malstromova je v odgovoru na moje vprašanje uh, Eh, v okviru zaslišanja obljubila, da bo izvedena revizija stanja eh, glede tega, kje smo in kam gremo, kar zadeva zbiranje podatkov v Evropski uniji. In mislim, da to vključuje tudi načrtovane podatkovne banke. V zadnjih petih letih je bilo govora o različnih možnostih in idejah. Uh, Vem, da je bilo pred nekaj leti govora o centralizirani podatkovni bazi prstnih odtisov, kar je precej prestrašilo ljudi in uh, potrebno je preučiti tudi, kaj se bo razvilo iz prvske uh, eh, odločitve in tudi tukaj bi potencialno lahko bila vzpostavljena nova podatkovna banka in zato bi rada slišala strani komisije. Eh, kaj bo z eh, obljubo komisarke eh, in ali se razvija dejansko kakšna časovnica glede razvoja zbiranja podatkov in glede tega, ali obstaja kakšna omejitev na področju zbiranja podatkov. In zanima me torej, kdaj Eh, bo to prešlo v fazo konkretnega načrtovanja in eh, seveda me zanima tudi, ali boste te konkretne načrte razkrili tudi parlamentu, kajti eh, govora je bilo, naprimer, gospod Koeljo je omenil tudi pilotske projekte. Pogosto se zgodi, da to postane potem samo neka opomba pod črto v proračunu. In Zanima me, kdaj bo komisija začela bolj konkretno govoriti o načrtih za prihodnost, zato da bomo vedeli, pri čem smo, ne samo kar zadeva zaščito podatkov, ampak eh, tudi glede tega, kakšen bi bil potencialni razširjeni mandat za to agencijo. You, hvala, gospod Ludford. Uh, gospod Albrecht. Ja, najlepša hvala kar eh, zadeva moje stališče, tukaj so tri točke, ki se mi zdijo zelo zanimive in ki so po mojem mnenju pomembne in je potrebno o njih govoriti. Najprej je tu vključitev Evropskega povlaščenca za varstvo podatkov v to agencijo in predvsem v tisto skupino, ki bo izvala nadzor nad to agencijo, uh, Eh, zdaj je govora samo o nekem internem uradniku za zaščito podatkov. Mislim, da je to premalo in da bi moral evropski povlaščenec vsekakor biti vključen. Eh, karkoli drugega je po mojem eh, nezadostno in neprimerno. Potem drugič. Odpira se vprašanje stroškov. Sprašujem se, kar zdeva stroške 107 milijonov evrov za to agencijo, ali so ti stroški upravičeni če gre samo za to, da se organizira in spremlja neko tehnično zbiranje, se mi zdijo ti stroški visoki. Če pa gre dejansko za razvoj tehnologije, če gre za sinergetske učinke, za eh, spodbujanje in razvoj interoperabilnosti, eh, potem je seveda tak znesek upravičen, in, eh, ampak ravno tega pravzaprav niti ne želimo. Eh, slišimo, da gre pravzaprav samo za tehnično delo in da ne gre za vsebinsko združevanje podatkovnih bank. In eh, zato je potrebno govoriti tudi o tem, eh, zakaj bo konec koncev šlo in koliko nas bo to stalo. In pa še tretja točka, to je vprašanje, kako zavezujoči so kako zavezujoča so načela varovanja podatkov, pravila o varovanju podatkov v tej uredbi. E, govora je o tem v eni od uvodnih izjav, vendar pa tukaj ne vidim nobenih določil, ki bi, e, zapisoval, torej, ki bi zavezujoče zapisovala zaščito podatkov. Mislim, da je potrebno tukaj e, eksplicitno vključiti našo zakonodajo na tem področju. Eh, zato da bomo vedeli, pri čem smo in mislim, da je potrebno preprečiti, da bi pri tem eh, tehničnem eh, zbiranju podatkov ehm, dejansko ostalo pri tem, da ne bo prišlo do profiliranja ali česa podobnega, čemu sam jasno nasprotujem. Vielen Dank. Hvala. Zastavljenih je bilo nekaj vprašanj, vidim, da ni nadaljnih komentarjev. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih tudi komisiji. Komisija, želite odgovoriti na zastavljeno vprašanje? Hvala, predsednik. Torej, tukaj je bila vrsta vprašanj v zvezi z varovanjem podatkov. Rad bi vas opozoril na člen 25, ki jasno pravi, da uredba 45.2001 velja z vsemi posledicami, vključno z pristojnostmi Evropskega pooblaščenca za varovanje podatkov. V tem besedilu se nam ni zdelo koristno vključevati nekih konkretnih, specifičnih eh, določb, ki bi zgolj prenašale v ta akt že obstoječe določbe iz eh, uredbe 45.2001. Obenem pa moramo za vprašanje v zvezi s proračunskimi zadevami imeti v mislih, da gre za tehnično agencijo, ki zagotavlja operativno delovanje občutljivih informacijskih sistemov, ki morajo funkcionirati 24 ur na dan, 365 dni na leto eh, in eh, leta ima vsako od teh sistemov tudi svojo mm, ustrezno pravno podlago. Proračun 100 milijonov evrov je proračun za tri leta, vključuje tudi delež sredstev za samo namestitev in inštalacijo teh eh, in pa vzpostavitev agencije. In eh, drugih stroškov izven tega akta naj ta agencija ne bi eh, pokrivala. Lahko pa vam ponovim to, kar sem dejal že uvodoma, namreč karkoli dodatnega bi zahtevalo tudi ustrezen nov pravni akt, ki bi agenciji naložil morebitno upravljanje novih sistemov ali razvoj novih sistemov. Tako da tukaj mislim, da ni nekakršnega tveganja, da bi prišlo do nenadzirane porabe sredstev. Mislim, da sem s tem tudi odgovoril na vprašanja. A ja, še ena stvar, se upravičujem. Vprašanje, gospod Latford, glede zaveze, ki jo je sprejela gospa Malmström na zaslišanju. Torej, ta tako imenovani mapping, torej priprava pregleda vseh uh, aktivnosti na teh uh, področjih in seveda bo, ko bo to delo zaključeno, gospa Malmström tudi vsekakor se je držala svoje zaveze. Sicer pa, kar zdaj je pravno podlago, kot že rečeno, je ta podlaga tukaj specifična. Hvala. No. Hvala, želi predsedstvo še kaj dodati? Ne, potem pa dajem besedo nazaj poročevalcu, gospodu Koelju, da zaključi razpravo. Special, Nič posebnega, gospod eh, predsednik, samo. Rad bi opomnil baronico Ludford, da kar zadeva mandat te agencije, komis, eh, torej ta agencija ne bo končni uporabnik teh podatkov, torej agencija sama kot taka ne bo imela dostopa do podatkov. Ponujali bodo orodje za dostop do podatkov, in eh, tako kot komisija pravi, 24 ur na dan, 365 dni na leto. In eh, predviden je zelo kratek eh, čas za odgovor, kajti vsak policijski uradnik bo imel priložnost preveriti podatke v sistemu in bo moral dobiti odgovor v nekaj sekundah. Eh, torej agencija bo morala oblikovati tehnične rešitve za to, da bo lahko ponujala dobre storitve v kratkem času, ki bodo zagotavljale visoko raven zaščite podatkov. Vendar pa agencija sama ne bo poznala vsebine teh informacij. Torej, eh, nekateri strahovi eh, gospe Ludford in drugih niso utemeljeni, če bo vse tako, kot je predvideno. Vendar pa mi kot eh, Evropski parlament moramo s pravnimi instrumenti zagotoviti, da bodo stvari dejansko take, kot pravimo. Eh, kar zdeva zaščito podatkov, je komisija že odgovorila. Govorimo seveda o evropski zakonodaji, zato bodo veljala vsa pravila, kar zdeva evropsko zaščito podatkov in kar zdeva mandat poblaščenca za varstvo podatkov. In to je vse. Hvala. Gospa Ludford, eh, hvala, gospod predsednik. Če se vrnem na rečeno, eh, pripomba pročevalca je koristna in tega se zavedam. Vem, da bo agencija upravljala eh, z zbirkami in nudila tehnično platformo in Torej, eh, zaskrbljena sem nad eh, predlogi, ki so bili eh, podani glede tega, da tehnična interoperabilnost pomeni, da bo prihajalo do izmenjave med vsemi podatkovnimi bankami in to ne drži, ampak mislim, da že sam obstoj neke skupne centralne agencije, ki uh, ima eh, in upravlja skupno tehnično platformo, mislim, da to ne pomeni samodejno, da obstaja interoperabilnost podatkovnih bank in uh, dostop do informacij, ampak vendarle moramo biti pozorni in uh, moramo poskrbeti za to, da to ne bo eh, podlaga za domnevo, da sedaj, ko obstaja centralna agencija, je laže dodajati nove evropske centralne banke podatkov. To bi bil nekakšen len način razmišljanja in pozorni moramo biti na to, da torej ne bo prišlo do domneve, da ker obstaja agencija, eh, je povsem enostavno vzpostaviti novo Evropsko banko podatkov. Thank you, Mrs. Lutford. Mr. Hvala, gospa Latford. Gospod Koeljo, želite kaj dodati? Mislim, da se pravzaprav z baronico strinjala glede tega. Torej, če bo agencija dobila kakšne nove naloge, eh, se mora to zgoditi preko pravnega akta, torej z pravnim aktom, ki bo sprejet v procesu soodločanja, v katerem bo sodeloval parlament. Torej, brez takega postopka ne bo. Eh, prišlo do novih eh, podatkovnih bank ali novih pristojnosti za to agencijo izven pravnega okvira. Torej, tu, tu velja pravni okvir, ki je sprejet v soodločanju s sodelovanjem parlamenta. In to je nekaj, kar sem eh, izpostavil tako v odnosu do komisije kot do sveta. Obe institucije poznata stališča parlamenta in mislim, da se tukaj vsi strinjamo in razumemo. Uh, in da bo to uh, kot tako sprijeto tudi v samem besedilu. Na ta način se bomo torej izognili morebitnim skušnjavam. Hvala, gospod Koeljo. To so bile torej zaključne pripombe v zvezi s to točko dnevnega reda. Zdaj pa lahko nadaljujemo z 12. točko to točko bomo obravnavali skupaj s 13. točko dnevnega reda. Obe sta namreč eh, povezani s podatki iz evidenc podatkov o potnikih. Poročevalka za obe točki je gospa Sofija Intfeld. Pri 12. točki gre za sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidenc podatkov o potnikih Evropske unije strani letalskih provoznikov avstralski carinski službi. Pod 13. točko pa gre za sporazum med Evropsko unijo in ZDA o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih strani letalskih prevoznikov Ministrstvu ZDA za domovinsko varnost. Namen šestih točk dnevnega reda je, da bi izvedli izmenjavo mnen. Zato najprej prosimo poročevalko gospo Infeld, da poroča o razvoju dogodkov v zvezi z obema dosjajama na področju PNR. In uh, Zanima me tudi, kaj bodo imele poslanske skupine povedati v zvezi s to temo na naslednjem plenarnem zasedanju. Potem bomo prisluhnili predstavnikom komisije in predsedstva, ki upam, da se nam bodo pridružili na sestanku. Besedo pa. No, slišim, da predstavnikov. Uh, torej gospoda Haskinsa oziroma gospoda Bordarelja, ki bi zastopala eh, pooblaščenca za varstvo podatkov, ne bo z nami. Ampak kakorkoli že, izvedli bomo izmenjavo mnen med člani odbora. Najprej gospa Infeld, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Eh, poskušala bom biti kratka, ker ne razpravljamo prvič o tej temi. Rada bi vas samo opomnila, kaj se je zgodilo v zadnjem času, če stvari ne spremljate. Prosili so nas za soglasje k dvema mednarodnima sporazumoma za Avstralijo in ZDA v zvezi s prenosom in obdelavo podatkov o potnikih. In predlagala sem, da namesto, da bi takoj glasovali, prestavimo glasovanje. Uh, glede na to, da je parlament vedno imel negativno stališče glede teh dveh sporazumov. Namreč, če bi takoj glasovali in sporazuma zavrnili, bi ustvarili precejšnje težave tako za državljane kot za letalske prevoznike. Zato sem predlagala, da uh, odložimo glasovanje in prosimo Evropsko komisijo, da pripravi predlog za enoten pristop, namreč poleg teh dveh sporazumov. Uh, bomo morali eh, ponovno izpogajati tudi sporazum s Kanado, ki se je iztekal, k temu se bom še vrnila. In eh, cela vrsta drugih držav tudi zahteva prenos eh, podatkov o potnikih. Ravno tako je nekje v zadju tudi še predlog za evropski sporazum PNR. Torej, dobro bi bilo, če bi. Eh, Eh, imeli izdelana načela za uporabo teh podatkov tako znotraj Evrope kot eh, zunanje v mednarodnih sporozumih in eh, zelo me veseli, da so to strategijo podprli tudi poročevalci v senci, ki se jim zahvaljujem za njihovo sodelovanje. Ta pristop je podprla tudi komisija, in eh, zelo previdno ga je podporil tudi svet. Torej, na nek način smo dosegli medinstitucionalno soglase glede tega, kar predstavlja korak naprej. Sporočevalci v senci trenutno pripravljamo skupno resolucijo vseh poslanskih skupin, vsaj upamo, da bodo podprle vse poslanske skupine, kjer bomo zapisali to strategijo in določili nekatera temeljna načela, ki eh, so po mnenju Evropskega parlamenta eh, nekakšne eh, zahteve oziroma predpostavke za to, da bomo lahko dali svoje soglasje na koncu postopka. Potrebno je upoštevati, da ni pomembno samo, kaj od tovrstnih sporozumov pričakuje Evropski parlament, temveč da morajo ti sporazumi prestati tudi preizkuse na različnih ustavnih sodiščih po Evropi, ki zelo strogo nadzorujejo evropsko zakonodajo. Ne bom povedala ničesar več, ker vidim, da se nekateri kolegi nasmihajo. Kar zadeva časovnico, parlament želi čim hitreje eh, nadaljevati Upamo, da bomo resolucijo sprejeli na aprilskem plenarnem zasedanju. Računam na podporo vseh poslanskih skupin in kot zaenkrat kažejo, bomo tudi dobili. E, prosimo Evropsko komisijo, da tudi dela kar najhitreje in da morda tudi eh, poskuša nekako skrajšati birokratske postopke in da um, poskuša predstaviti svoj predlog še pred poletnimi počitnicami nekaj, potem pa nekaj specifičnih pripomp. Nekoliko sem razočarana, ker nismo dobili poročila Evropske komisije o skupnem pregledu sporozuma PNR z ZDA. Kot veste, ta projekt obstaja že od leta 2004 in izvedeni sta bili samo dve skupni presoji oziroma dva pregleda 2000, leta 2005 in leta 2010 in zelo koristno bi bilo, če bi eh, za današnjo razpravo imeli pred sabo tudi to poročilo. Prav tako bi eh, rada vedela tudi nekaj več o izvajanju sporozumov z Avstralijo in Kanado zato da bi lahko bila prepričana, da eh, se sporazumi sto odstotno spoštujejo. Ravno tako želim več podatkov in prosila sem predsednika, da to našem imenu zahteva o novih varnostnih ukrepih, ki jih predlaga eh, Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA, ki to vključuje eh, skeniranje oziroma nekakšno pregledovanje potnikov in eh, tudi dodatno uporabo podatkov in zato pozivam svet, da se odzove na resolucijo Evropskega parlamenta iz novembra 2008 in res je, kot je povedal tudi svet, da je to temeljilo na eh, predlogu, ki ne obstaja več, ampak v tej resoluciji je kar nekaj zelo perečih vprašanj v zvezi z zahtevami po eh, informacijah in v zvezi z uporabo podatkov o potnikih. Ravno tako pa eh, je tam govora tudi o zahtevah po dodatnih informacijah o potnikih, tako imenovanih podatkih API. In eh, torej, želela bi, da bi nam svet čim prej posredoval te informacije. E, torej, predlogi, ki jih bo pripravila komisija, bodo morali tudi upoštevati delo, ki e, poteka v okviru čezatlantske zaščite podatkov, o čemer je bilo govora danes do povdne. In pa še zadnja točka, prosila sem tudi našega predsednika, da zaprosi komisijo za pojasnila v zvezi s pravnim statusom sporozuma s Kanado slišala sem različne interpretacije trenutnega položaja in zdi se mi, da trenutno eh, prihaja do izmenjave podatkov na podlagi eh, enostranskega ukrepanja Kanade in ne glede na to, kakšne so razmere, ali je sporazum še veljaven ali ne, eh, je zelo negativno, da obstaja ta negotovost, zato je potrebno vse skupaj čim hitreje razčistiti. Za konec pa naj povem še, da eh, zelo pozdravljam sodelovanje in podporo, ki smo jo deležni strani različnih eh, deležnikov in tretjih oseb, ampak vse eh, svarim pred tem, da bi nekako preplavili Evropski parlament z podatki in stališči, ker bi bilo to kontraproduktivno. Uh, in eh, si želim, da bi se lahko uh, pogovorili in odločili v miru in s tem prišli do kar najboljših odločitev. Hvala. Infeld. Hvala, gospa Infeld. Torej, zabeležil sem si vse predloge glede. Uh, mojih ukrepov kot eh, predsednika odbora. Zdaj bomo prisluhnili komisiji in predsedstvu. Želi kdo spregovoriti v imenu komisije? Gospa Vertlej. Hvala, gospod predsednik, in hvala, da ste mi dali besedo. Kot je že bilo rečeno, pozdravljamo idejo, ki jo je predstavila poročevalka, da se namreč odloži glasovanje o obeh sporazumih in da se oblikuje bolj celosten pristop. Vemo, da poziva k nekemu enotnemu svežnu načel za uporabo podatkov o potnikih tako eh, na notranji ravni kot tudi v zonanjih odnosih. Zelo smo veseli, da si parlament eh, prizadeva aprila sprejeti resolucijo, ker bo to komisiji zelo pomagalo pri preučevanju kriterijev, eh, ki jih parlament zahteva in te kriterije bomo potem lahko uporabili, ko bomo pripravljali različne instrumente. Torej, eh, ko bomo pripravljali svežen PNR, ki bo verjetno vključeval eh, tudi sporočilo komisije o uporabi podatkov v zunanjih odnosih eh, in eh, nekaj drugih instrumentov. Večja, ko bo doslednost na tem področju, bolje bo in eh, čim hitreje bi radi dobili tudi jasen signal strani parlamenta v obliki te resolucije, zato nas veseli, da parlament eh, tako dejavno pripravlja ta dokument komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, zato da bo eh, čim hitreje opravila svoje delo in da bo čim hitreje doseženo soglasje glede različnih instrumentov. Ampak eh, vseeno bo to trajalo nekaj časa. Eh, glede konkretne časovnice pa se moramo posvetovati z komisarjem in uh, na to vam bomo sporočili, kakšni so naši načrti. In pa še na hitro uh, nekaj v zvezi s poročilom, ki je bilo pripravljeno v okviru sodelovanja z ZDA. Komisarka Malstromova oziroma njen urad eh, je sporočil, da bo, bodo poslali to poročilo v parlament v nekaj dneh, torej dobili ga boste v prihodnjih dneh, jutri ali v petek, vsekakor pa pred plenarnim zasedanjem. Hvala. Thank you. La presidencia. Hvala. Predsedstvo želi besedo, gospa Aguilera. Najlepša hvala, gospod predsednik. In Hvala za to priložnost, da predstavimo svoje stališče. Obvestiti vas moram, da trenutno v zvezi s to temo v svetu poteka politična razprava. Eh, želimo eh, bolje razumeti predlog eh, parlamenta, zato smo tudi stalno v stiku in na podlagi tega organizirati tudi e, razpravo na podlagi vseh informacij ter na podlagi tega sprijeti stališče. Prvi odzivi držav članic v delovnih skupinah glede tega vprašanja so pozitivni. sprejeli smo zelo pragmatičen pristop in poskušamo zapolniti pravno vrzel. Če je ne bi, bi to pomenilo resne posledice za Evropsko unijo in zato mislim, da gre za eh, zelo pozitivno zadevo. kjer moramo čim hitreje doseči napredek. Potreben je seveda Eh, konsens med institucijami. Eh, seveda pa eh, je pomemben tudi konsens, kar zadeva zunanje sporazume. Predsedstvo je prejelo najrazličnejše predloge in naš vtis je, da obstoječi sporazum, torej eh, obstoječa sporazuma, sporazuma, ki jo obravnava parlament, torej, mislim, da um, se, mora, se moramo tukaj najprej zediniti in potem nadaljevati. Ko pa bomo imeli vse predloge, je potrebno upoštevati različne kontekste posameznih sporazumov večina držav članic ustraja pri tem, da je potrebno sprejeti sistem PNR v Evropi. Kot parlament ve, o tem razpravljamo že dve leti, gre za predlog, ki ga je pripravila komisija. In ta predlog je nekako zastav, ko je bila sprejeta Lizbonska pogodba. Uh, Trenutno torej nimamo na mizi nobenega predloga, vendar pa obstaja dogovor glede tega, da je potrebno eh, nadaljevati z delom in sprejeti to vrsten sistem. In to naj bi temeljilo na zakonodajnem predlogu, ki ga bo predložila komisija. Kot veste, je to vključeno tudi med prednostne naloge programa, ki je bil sprejet konec lanskega leta. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku. Kar pa zadeva preučevanje posameznih sporozumov, upamo, da eh, bomo tudi mi dobili rezultate revizije sporozuma z ZDA. Komisija je to poročilo pripravila februarja in upamo, da bo postalo javno kar najhitreje. V tem trenutku vam lahko povem, da na vse skupaj gledamo zelo pozitivno. Želimo si enotnega pristopa in parlament bo zapisal vrsto temeljih načel, ki bodo podlaga za oblikovanje celostnega pristopa. Na ta način bo tudi svet lahko pričel s pogajanji in prispeval k dokončnemu oblikovanju teh predlogov. Šlo bo za soodločanje, kot to seveda določa Lizbonska pogodba. Najlepša hvala. Gospa Infeld predlaga, da odložimo glasovanje in Zdaj me zanima, kakšno je stališče poslanskih skupin in drugih članov in članic odbora glede tega. Najprej, gospod Vos, najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi pročevalki za njeno delo in upam, da bo z njim seveda tudi nadaljevala. Kar pa zadeva eh, same teme, se povsem strinjam eh, s predlogom, da odložimo glasovanje. ne na zadnje tudi zato, ker bi bili učinki eh, tudi potencijalnega eh, sprejetja eh, minimalni tako za državljane kot za ehm, letalske družbe. Zaradi odložitve tega glasovanja ne bo nastala nobena bistvena vrzel. In ključno je, da kot parlament dobimo priložnost, da eh, predstavimo svoje načela, ki morajo biti upoštevana pri predaji podatkov tretjim državam. Eh, ključno je, da eh, torej, to posredujemo drugim institucijam in da je to upoštevano tudi, kar zadeva pogajalski mandat komisije. Ravno tako pa je pomembno, da na podlagi vprašanj, ki so sedaj odprta ali ki se bodo odprta v prihodnje, dobimo priložnost, da oblikujemo nek model, ki ne bo eh, veljaven samo za eh, zdajšnje konkretne primere, ampak tudi za nadaljne primere. Torej, eh, iz teh razlogov se strinjam s tem, da glasovanje odložimo in da aprila sprejmemo resolucijo. Kar pa zadeva vprašanje o nujnosti oziroma potrebnosti podatkov, tukaj se lahko orientiram po izjavah strokovnjakov, ampak tudi tu stvari niso posem jasne in zato bi bilo dobro, če bi. Eh, tukaj dejansko uh, jasno vedeli, uh, kakšno dodano vrednost prinašajo ti podatki o letalskih potnikih uh, v primerjavi z vsemi ostalimi podatki, ki se zbirajo. Uh, zahvaljujem se komisiji in svetu za. Uh, pozitiven odziv na naš predlog o preložitvi glasovanja, ampak ali bo parlament podal svoje soglasje ali ne, bo v veliki meri odvisno od tega, kako bomo uredili varovanje podatkov. Hvala. Ja, dank, Gospa Sipelja, najlepša hvala, gospod predsednik. Iskreno bom povedala, da je bil moj prvi odziv na predlog, da. Um, predstavimo glasovanje vse prej kot navdušenje, ampak glede na tu, da so okvirni pogoji pri PNR posem drugačni kot v primeru SWIFT, da sem se pustila prepričati, da obstajajo dobri razlogi za to, da glasovanje odložimo. Vendar pa po mojem mnenju to ne sme pripeljati do tega, da bi oblikovanje novega mandata in sprejetje odločitve o tem trajalo eh, v neskončnost. Kajti stališče Evropskega parlamenta tukaj eh, ni nič novega. Pročevalka bo v resoluciji aprila pravzaprav navedla vse sklepe, ki jih je parlament do sedaj že sprejel in tu so tiste temeljne zahteve, ki jih imamo glede sporazumu o PNR. Potrebno je jasno povedati, da smo pripravljeni odložiti glasovanje, ampak vendarle si želimo, da bi bila odločitev sprejeta čim hitreje, kajti gre za vprašanje zaščite podatkov, gre za vprašanje, eh, v kakšen namen se ti podatki sploh uporabljajo, kajti deloma smo v pogovorih jasno slišali, da povdarek ni na boju proti terorizmu, ampak da se ti podatki uporabljajo v druge namene in zato je potrebno jasno opredeliti, zakaj se to sploh uporablja in ali je tudi to uh, primerno in sorazmerno. Potrebno pa je razčistiti tudi vprašanje državljanskih pravic, torej kar nekaj stvari je še odprtih, ampak razprava ni nova in zato pričakujem, da bomo čim hitreje zaključili zadevo. E, Najlepša hvala, gospod Albrecht. Najlepša hvala. Rad bi še enkrat jasno povedal, kako ta sistem eh, podatkov letalskih potnikov sploh deluje. To so podatki letalskih družb ki se eh, združujejo in eh, so na voljo vsem letalskim družbam. In to je kar precej podatkov, eh, in pri tem pravzaprav niti ni določeno, kdaj, kje do teh podatkov dostopa. E, ne ve se, katera potovalna agencija, katera letalska družba ali katera, e, kateri organ, če ima pooblastila za to, dostopa do teh e, podatkov in tu ti vključujejo kar precej informacij, ne samo podatke o potovanju. In po mojem mnenju ta celoten sistem zbiranja podatkov o potnikih bi moral biti predelen. To pravzaprav ni v skladu z evropsko zakonodajo o zaščiti podatkov, ker dejansko ni mogoče ugotoviti, kdaj kdo dobil pogled v podatke in eh, kako jih obdeluje. Eh, zame pa to pomeni tudi, da bi praktično bilo mogoče, da bi že zdaj neki potencijalni ali dejanski eh, teroristi ali kriminalci organizirali eh, lastne potovalne agencije in eh, bi na ta način lahko celo spreminjali ali brisali podatke o potnikih. In zato mislim, da je vsekakor problematično, ali je uporaba teh podatkov sploh učinkovita v boju proti kriminalu. Ta učinkovitost je zame več kot vprašljiva, še posebej zato, ker nimamo podatkov o eh, evalvaciji. Eh, nimamo niti rezultatov revizije komisije, ampak eh, to, kar je že bilo omenjeno, je ključno. Torej, tu se zastavljajo tudi eh, vprašanja v zvezi z sodbami ustavnih sodišč. Mislim, da je jasno, da to početje ni združljivo z evropsko zakonodajo in z evropsko listino o temeljnih pravicah. In pravzaprav bi bilo v tem trenutku bolj ustrezno, če bi parlament zavrnil ta sporazum in ga s tem razveljavil. Ampak ker eh, želimo dati novi komisiji in svetu priložnost, da eh, se začnejo pogajati z ZDA z novim izhodiščem, vidim v tem dobro priložnost, da k temu prispevamo, čeprav nas to morda nekoliko boli, ampak tukaj pravzaprav dopuščamo neke razmere, ki so eh, nelegalne. Dejansko vse skupaj nima legalne pravne podlage in zato je potrebno čim hitreje priti do novega sporazuma, kjer bodo predvideni bistveno višji standardi za dostop do teh podatkov. Vendar pa je vse to seveda mogoče samo, če je to nujno, sorazmerno in potem moramo govoriti tudi o eh, tem, eh, ko bomo govorili o novem mandatu. Zame je jasno, da ne moremo podpreti sporozuma ali mandata, eh, kjer se odrekamo ustavnim pravicam. To po mojem mnenju ni sprejemljivo in dejansko moramo razpravljati tudi o tem. Ne moramo reči, da eh, so predmet pogajanja eh, ustavna načela in to je potrebno jasno povedati tudi v pogajanjih ZDA. Danke. Senjor Tavares. Hvala, gospod Tavares. Senjor predsednik. Well, you know, in, in relação ao... Uh... Hvala lepa, predsednik. No, na podlagi strategije SOFI in TVLT lahko povem, da se s tem eh, kar strinjamo, tako da ne bi šel tukaj v prehude podrobnosti. Mislim, da je ta pristop eh, pravilen, mislim, da sta komisija in svet ustrezno pristopili k zadevi, mislim, da moramo o vsem skupaj ustrezno razmisliti in mislim, da nima smisla, da povzročamo težave državljanom ali letalskim prevoznikom ali celotni panogi kot taki. Skratka, strinjam se s tem, da se odloži glasovanje, strinjam se s strategijo, ki jo predlaga Sofie Intefeld. Ampak eh, ob vsem tem pa mislim, da je treba veriti, da za številnimi komentarji, ki smo jih eh, slišali, leži to, da ne le, da salutevamo stvari nekako po koščkih, ampak da delamo korak nazaj. Ja, govorili, govorili smo o bančnih transferjih, govorili smo o odprtih zadevah v zvezi z eh, bankami, v redu, ampak zdaj imamo tukaj pogajanja o podatkih o potnikih. Potem se bomo lotili pogajanj z ZDA. ZDA pogosto raje na tem področju vidi dvostranske rešitve. Ampak ja, zakaj ne bi tudi mi imeli enakih privilegijev, kot jih imajo ZDA? Pogosto se nam več pogajamo z državami, ki si želijo dostopa do evropskih podatkov in to se zdi vedno povezano s trgovinskimi sporazumi. In enako načelo mislim, da velja uh, uporabljati tudi tukaj. Tukaj mislim, da moramo zahtevati vzajemnost. Komisarka Redingova je dejala, da bo predlagala ponovno sprejetje, zato da bi izpostavili splošna načela. Ampak to ne izhaja iz nekih načelnih razlogov, ampak iz institucionalne prakse in v bistvu tukaj uporabljamo institut presedana. In to je v bistvu model za izvajanje politik. Zdi se, da imamo tukaj ogromne baze podatkov, ki se vzpostavljajo z neko ogromno tehnološko infrastrukturo, eh, obenem pa se mi zdi, da tukaj vlada nekakšen političen vakum. Ja, seveda lahko uporabimo te podatke tudi za boj proti kriminaliteti, ampak eh, tudi kraja identitete je oblika kriminalitete, ki je vse bolj razširjena. O tem pa nimamo nobenih podatkov. Vemo, da je to povezano z bazami podatkov na bankah, ljudje dostopajo do tega, kradejo podatke, ampak banke ne dajo podatkov o tem, ker je to slabo za, za njih, na to na njih meče slabo luč. Tako da bojim se, da lahko s tem, ko se borimo proti eni obliki kriminala, eh, pomagamo drugim oblikam kriminalitete in to ima seveda lahko zelo resne posledice na naše državljane. Skratka, nisem strokovnjak na tem področju, eh, sem zgodovinar po poklicu, ampak eh, vsakič ko pride do nekega tehnološkega prehoda, moramo seveda ustvariti ustrezen pravni odziv tudi na te spremembe. Seveda nimamo zakonodajnega mandata za reševanje vseh teh uh, vprašanj, uh, ampak mi tukaj zastopamo družbo kot celoto in zato imamo nekakšen družbeni mandat za to. In kot je Sofija dejala, tukaj so določena temeljna načela, s katerimi se lahko strinjamo. E, gre za boj proti različnim oblikam kriminalitete, kot rečeno. E, potem potrebno je upoštevati načelo pušne, pa nasaj načelo pul. Skratka, kar nekaj temeljnih načel je, ki veljajo za PNR, za SWIFT, za Facebook, za mnogo drugih zadev. Skratka, posod na teh področjih prihaja do zlorab posebnih podatkov. In eh, moj poziv je v bistvu ta, da naj komisija vzame resno pomisleke, ki jih eh, omenja ta naš odbor. Včasih je pač treba storiti korak nazaj in si pogledati stvari z načelne ravne, ravni predn sprejemamo daljnosežne politične odločitve. Skratka, ja, dobro, imamo odbor, ki se ukvarja tudi s človekovimi pravicami, In varovanje podatkov je pomemben sestavni del vsega skupaj, ampak pogajati se moramo z jasnimi nameni na podlagi naših temeljnih načel in ta načela moramo eh, tudi izpostaviti, ko gre za naše odnose z državami, kot so Kitajska, Saudska Arabija in podobno. Gospod Brons. Verjetno je to smešno naivno vprašanje, ampak Preden se človek lahko usede na letalo za Avstralijo, zahtevajo od nas vizum, elektronski ali eh, papirni. Skratka, te podatke dobijo tako ali tako. Ne vem, je to neumno vprašanje ali ne. Zakaj torej hočejo ta iste podatke dvakrat, če jih tako ali tako dobijo, ko človek zaprosi za vizum? Thank you. No further questions. Hvala. Ni več pripomp ali vprašanj, tako da mislim, da damo lahko besedo poročevalki, ampak morda najprej še komisija in predsedstvo. Želite odgovoriti na morebitne pripombe? Ne? Prav, potem pa besedo kar ponovno predajamo poročevalki. Izvolite. Ja, to je mislim, da bilo ključno vprašanje. Nikakor ni to naivno ali neumno vprašanje. In nas lotim tega vprašanja najprej. To je eno od tistih vprašanj, ki jih eh, mora odgovoriti svet, To so vprašanja, ki so bila zastavljena v resoluciji iz novembra 2008. In če zadevo še enkrat izpostavim, še posebej svetu, to, kar tukaj potrebujemo, je, da nam izkažete nujnost, potrebo in tudi sorazmernost tega predloga. Ne gre zgolj za koristnost podatkov PNR, ampak za potrebo po takšnem masovnem zbiranju in obdelavi podatkov. Ne govorimo tukaj o uporabi podatkov PNR na podlagi eh, nekega naloga ali na podlagi sodne odločbe. Jasno, govorimo o masovnem zbiranju in hrambi podatkov brez sodnega naloga. O tem govorimo. Tukaj treba, mislim, da izkazati potrebo po uporabi podatkov PNR poleg API podatkov in ESTA podatkov, ki jih tako ali tako eh, že imamo in ki se že uporabljajo. To so podatki, ki se uporabljajo za identifikacijo ljudi. Podatke PNR pa so podatki o obnašanju in ravnanju posameznika. API in ESTA podatki, to so torej tisti podatki, ki so v potnem listu in pa podatki o vašem letu. To je bistvo. Podatki PNR pa so druga zgodba in teh podatkov ne moremo uporabiti za to, da identificiramo ljudi. To so namreč podatki, ki jih dajemo rezervacijskim sistemom, ko uh, rezerviramo karto. Če rezerviram karto na ime Mickey Mouse, pogledajte si način, kako je moje ime napisano tudi na današnjem dnevnem redu. Narobe. In moje ime je vedno narobe napisano, ker se ne strinjamo, kaj je, kaj je prava, pravo črkovanje našega priimka, tudi v družini. Tako da podatki PNR se v te namene ne uporabljajo in zato je nujno potrebno izkazati tukaj, odkot potreba po teh podatkih. In to ne velja le za nas, to ni treba, da izkažete samo nam, Evropskemu parlamentu, ampak tudi nacionalnim ustavnim sodiščem mimo grede. Prepričati boste morali ustavno sodišče, zvezdno ustavno sodišče v Karlsruju, da je to sorazmerno. In če mislite, da sem jaz huda, so oni še hujši. Potem glede predloga odložitve glasovanja, tako kot gospa Sipel, tako kot Jan Albrecht, tudi sama na tem delam že od leta 2004. Moj predhodnik v naši stranki je na tem delal od leta 2003. Če me vprašate, ali bi glasovali danes in se skupaj zavrnili, ja, najraje. Ampak mislim, da bi bilo to neodgovorno. In prav tako mislim, da to ne bi bilo konstruktivno. In eh, vidim, kako me gospod Busutil gleda in sprašuje, ali je to ta ista Sofi. Ja, je. Skratka, mislim, da je mnogo bolj konstruktivno, da skušamo to situacijo, ki je zdaj nastala, izkoristiti za to, da na koncu dobimo mnogo boljšo rešitev. Bi pa še enkrat spomnila na sveta in komisijo, ki so naši neki novo nastali zavezniki tukaj, da je stvar še vedno pred nami, še vedno bo potrebno glasovati. Ne gre za to, da smo zdaj glasovanje kar odpravili, ne. Še vedno vas čaka glasovanje in čim prej bi dobili radi vaš predlog, ki naj bo dober, kvaliteten in pa, kot rečeno, tudi hiter. Še ena zadnja praktična pripomba. Za enkrat priloga resolucije nisem še razpostavljena okrog, kajti zdi se mi eh, primerno, da se najprej s poročevalci v senci dogovorimo. Vem, da ste nekateri to pač dobili na takšen in drugačen način, to meni tudi ne skrbi, ampak sama zadeve ne bom razposarjala okrog to, ker se s poročevalci v senci o tem ne dogovorimo. Ko pa se bomo dogovorili, pa boste vsi to dobili, kajti menim, da je edino koristno, da čim prej zagotovimo pozitivno glasovanje za april. Hvala. Hvala lepa, gospa Entefeld. Sam nisem bil nikoli prepričan, da znam sploh pravilno izgovoriti vaš priimek. Upam, da mi je kar ratalo. No, hvala. Mislim torej, da vlada soglasje v dvorani glede vašega predloga, da torej odložimo glasovanje. Vse politične skupine in tudi postamezniki, ki so se tukaj izrazili danes, se strinja s tem in to bo tudi to zaenkrat s tem v zvezi mislim, da smo v razpravi zajeli vse tiste točke, ki so bile na dnevnem redu. To je tudi to, kar zadeva naše današnje zasedanje. Jutri ob desetih, jutri ob desetih pa se dobimo ponovno in nadaljujemo z delom. Jutri glasujemo. Tako da vas eh, samo spominjam, da se bojo prenesite elektronske kartice za glasovanje. To je to. Hvala lepa.